Zdaj kratko predstavitev naslednjega poročila. Poročilo gospe Ždanoke in gospe Blikenvičjute gre pa za ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Besedo predajam soporočevalkama za štiri minute. Najprej gospa Ždanoka. Thank you, dear Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani komisar, spoštovani kolegi. Namen tega poročila je tudi, da se v družbi nekaj spremeni, namreč, da bo do moške in ženske enakopravni pri zaslužku in pri skrbi. Potrebne so spremembe zakonodajnih in tudi nezakonodajnih ukrepov, zato da bodo lahko ženske in moški bolje usklajevali delo in pa svoj prosti čas, ki ga imajo za čas za družino, prijatelji in pa prosti čas. Delovni trg in pa zagotavljanje tudi fleksibilnih ureditev so vsakodnevna skrb zelo visoke odstotka prebivalstva. Evropska unija je pred kratkim sprejela tudi politiko za boljše ravnoteže med poklicnim in zasebnim življenjem, zato da tudi upošteva potrebe prebivalstva na tem področju. V našem poročilu pozivamo komisijo, da predstavi številne um, zakonodajne predloge v zvezi tudi z um, deljenim dopustom. Gre za očitovski dopust in direktivo nosečih delavcev in pa dopustu za oskrbo. Države članice se pozivajo, da zagotovijo tudi sisteme za oskrbo otrok, starejših oseb ali pa bolnih ljudi ali pa invalidov, ki bodo tudi dostopni in kakovostni. Kriza povzroča tudi vedno več revnosti med delavci, revščine med delavci. In ljudje morajo tudi opravljati več služb, zato da lahko zaslužijo dostojen dohodek. Zato je treba zagotoviti ustrezno plačilo za vse delavce in zagotoviti tudi tak delovnik, ki ne bo um, obremenjeval njihovega tudi družinskega življenja. In to velja tako za moške in za ženske. Takšno ravnotežje se lahko doseže le, če se podpre tudi kakovost življenja v službi in izven delovnega mesta. To pomeni, da morajo imeti ljudje izven delovnega mesta dovolj časa za osebni razvoj, prosti čas in treba je tudi preprečevati neenakosti v družbi nasploh. So poročevalki, sva zelo zadovoljni z rezultatom glasovanja osnutka poročila v odborih za zaposlovanje in odboru za ženske. vendar pa naj skrbi, števil, naj skrbi številne zahteve za glasovanje po delih. Tukaj imamo tudi izjavo enajstih organizacij za človekove pravice, ki se tudi želijo, ki se tudi okvarjajo z številnimi izzivi ki jih imajo ženske in moški pri um, ustvarjanju ravnoteže med poklicem in zasebnim življenjem. In te organizacije, te mreže organizacije nas prav, tudi pozivajo k zakonodaji, ki bo razumljiva in celovita. Upam, da kolegi ne bodo tega prezrli. Hvala. Hvala lepa, gospod Blinkevič Juta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej mi dovolite, da se zahvalim svoji kolegici, soporočevalki, gospe Ždanoki. Hvala lepa tudi vsem ostalim za delo, ki smo ga opravili skupaj. Gre za odziv Evropskega parlamenta na načrt komisije v zvezi z odločitvami, ki naj bi pomagale k boljšemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. To velja še posebej za družine z otroki. Je pa ta predlog tudi naš prispevek k javnim posvetovanjem, ki jih vodi komisija, pa tudi k javnim posvetovanjem s socialnimi partnerji. To je pomembno vprašanje. Zato pričakujemo, da bo komisija pripravila zakonodajni predlog v zvezi s tem vprašanjem. Za države članice je to res nujna tematika. Junija letos je svet sprejel sklepe o enakopravnosti spolov, zahteval je, da se okrepijo tudi zakonodajni ukrepi, ki naj bi ustvarili pogoje, v katerih bi moški in ženske imeli enake priložnosti za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Dobro je, da si vsi prizadevamo za isti cilj na tem področju. Komisijo pozivamo, da pripravi nov ambiciozen predlog tudi za direktivo o porodniškem dopustu. Enako velja tudi za dopust za skrbnike, tako da se bodo lahko družinski člani, naprimer, lahko v miru posvetili oskrbi svojih bližnjih. Potem pa je tu še predlog, ki se nanaša na vse druge družinske člane, ki naj bi prav tako imeli možnost vzeti dopust. Med drugim tudi dvotedenski očetovski dopust. Potem je tu še direktiva o tem, koliko časa lahko posameznik vzame neplačan dopust. To obdobje naj bi trajalo, po našem mnenju, šest mesecev. Vsa ta vprašanja so zelo pomembna tudi v kontekstu boja proti revščini in pri zagotavljanju večje socialne vključenosti. Ženska moramo omogočiti, da delajo in da uskladijo svoje poklicno z družinskim življenjem. Poskrbeti moramo tudi za boljše usklajevanje na ravni držav članic, ko gre za to vrstno vprašanje. Nikar ne pozabite, da se Evropa zelo hitro stara, kar pomeni, da bi družine morale imeti na voljo več časa za to, da so več skupaj tudi doma. Pogosto se zgodi, da ženske ne želijo imeti otrok ali ne želijo imeti več otrok, če ugotavljajo, da ni možnosti za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Tako da ni nobeno presenečenje, da se številne države soočajo z upadom števila rojstev. Poskrbeti moramo tudi za prijazne delovne okoliščine. Delodajalci morajo poskrbeti za ustrezna socialna jamstva, zlasti za tiste, vse družine, ki imajo otroke. Ženske in moški bi morali biti enakopravni na tem področju. Še vedno obstaja namreč predsodek, da je sklevanje družinskega in poklicnega življenja zgolj domena ženske. V poročilu se predvsej osredotočamo na to, da bi vzpostavili primerne pogoje tudi za skrb za otroke. Če se spomnite, naprimer, ciljev iz Barcelone, mi želimo, kot rečeno, slediti poklicno družinsko življenje. Nimamo sicer ene same ustrezne rešitve za vse probleme. Najti moramo ustrezno ravnotežje, zato da bi lahko vsak posameznik izpolnil svoje družinske in tudi poklicne potrebe. Kolegice in kolegi, zdi se mi, da vse politične skupine razumejo, kako pomembno je to vprašanje poslati moramo sporočilo tudi državljankom in državljanom v smislu, da nismo slepi za njihove težave. Hvala. Merci. Hvala lepa, dragi gospe. Ker gre za kratko predstavitev poročila, nas najprej čaka kar postopek pritegnite pozornost predsedujoče, gospa Šojdrova. Kolegi njim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi kolegicama za to poročilo. Zdi se mi zelo pomembno, da Evropski parlament razpravlja o teh negativnih demografskih trendih v Evropski uniji. Poiskati moramo ustrezne ukrepe, s katerimi se bomo lahko s to vrstnimi izzivi tudi soočili. Predvsem se mi zdi, da bi morali poudariti družinsko politiko in potrebo po izboljšanju pogojev. Od Evropskega parlamenta pričakujem, da se bo obrnil na države članice in od njih zahteval, da oblikujejo boljše družinske politike, da bodo vsi, tako starši kot tudi skrbniki, lahko nudili ustrezno oskrbo za otroke. Tu ne gre zgolj za materialne pogoje, gre tudi za druge pogoje. Predvsem je v tem kontekstu pomembno zaupanje. Evropski parlament se je obrnil na komisijo in od nje zahteval, da podpre različne oblike, ki naj bi nadomestile tradicionalno družino. Hvala lepa, gospa Ward. Um, like thank... Sama bi se rada zahvalila kolegici Vili za poročilo, ki ga je pripravila. Vem, da je delo vzelo kar nekaj časa. Zelo pomembno je, da v okviru tega poročila zauzamemo jasno stališče zopr varčevanje in zopr ženakosti. V poročilu podarjamo to žalostno realnost, namreč, da so ženske pogosto prizadete zaradi krčen sredstev v sektorju socialnih storitev, zaradi pogodb, pri katerih ne dobijo nič plačila in zaradi prekarnosti dela. Mi nameravamo spodbujati socialno pravičnost in enakopravnost med spoloma. Zelo pomembno je, da se zauzamemo za svoje temeljne vrednote. Kot laboristični poslanci v Evropskem parlamentu smo zadolženi za to, da opozorimo na pomembno delo, ki je bilo upravljeno v parlamentu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 hvala. Pobude, ki so bile do sedaj sprejete v zvezi z družitvijo družine in poklica, še niso vodile do želenih rezultatov. Eh, še vedno vidimo tudi razkole med obema spoloma in za eh, ženske je toliko težje uskladiti ti dve področji. Razlogi so različni, zaradi, česar, zaradi katerih so ženske še vedno v težjih ali slabših položajih. 28 odstotkov je v Grčiji stopne brezposelnosti med ženskami, trpijo torej bistveno močneje. Zato je treba sprejeti ukrepe, ki bodo upoštevali izzive, pred katerimi so države članice. Politika varčevanja v južnih državah Evrope toliko bolj otežuje združevati posamezna področja in to ni v pomoč. Hvala. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moram reči, da mi je bil všeč vaš odziv, ko ste videli, da sem pomahal z listkom in še enkrat zaprosil za besedo v okviru tega postopka. Ne zato, ker se pogosto javljam v okviru tega postopka. Namreč sam bi rad delil izkušnje, ki jih imam s tem. V politiki sem 25 let, živim v konzervativni državi Hrvaški. Poskus, da se oblikujejo pogoji za zagotavljanje enakopravnosti spolov na trgu dela, v politiki in tudi drugot niso naleteli na najboljši odziv. Kadarkoli sem bil na listi stranke, ki sem jo dolgo časa vodil, sem si prizadeval za to, da bi bila vsaj ena ženska napisana na tej listi više od kakšnega drugega moškega kolega. Pomembno je, da tudi moški govorijo o tej tematiki. Namreč kolegici sta v tem poročilu poslali zelo dobra sporočila in zagotovo boste v meni vedno našli pravega sogovornika in podpornika. Hvala lepa. No, boste videli, veliko moških se bo še oglasilo. Gospod Pinta Lopez. Obrigado, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Desetletja neoliberalnih vrčevalnih politik je privedlo do izkoriščanja in osiromašenja v Evropski uniji. Posledica tega je tudi to, da imamo 25 milijonov revnih in vse večjo neenakost tudi v Evropski uniji. Te politike so uničile pravice delavcev in tudi socialne pravice, spodkopavale so kolektivne sporazume, znižale plače, poskrbele za deregulacijo delovnega časa, prinese so tudi prekarnost in uničile socialne storitve za podporo družin, ki so jih plačevale države. Naprimer, porodniški, materinski in ostali dopusti niso več v celoti plačani. Vse več težav se pojavlja na tem področju, hude posledice so vidne tudi pri državljani. Na nek način državljani skušajo sami poskrbeti za rešitev, mislim pa, da bi morali predvsem prekiniti izvajati z izvanjem teh politik. No, s tem smo zaključili moško udeležbo skoraj da v tej razpravi. Gospoda Ortasuna ne vidim, je pa na vrsti naslednji. Gracias, señora. Hvala lepa, gospod Sebastian. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nimam veliko dodati, zadeve se mi zdijo dokaj jasne. Če želimo uskladiti poklicno in družinsko življenje, moramo, kot so rekli kolegi, sprejeti jasne odločne ukrepe. Politika Evropske komisije je do tega dne pravzaprav prikrivala določene zadeve. Naprimer, mi smo se vzemali za to, da ne bi prišlo do znižanja materinskega in očetovskega dopusta. Komisija bo morala spremeniti svoje metode dela. V nasprotnem primeru ne bomo nikoli zagotovili vsaj realnih možnosti za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Spomnite se, da je to ključnega pomena za vse strategije, ki so vezane na enakost v Evropski uniji. Če se ne bo spremenila politična usmeritev, ne bomo dosegli nič. Hvala, Hvala lepa, gospod Polčak. paní předsedkyně <clears throat> já sam vidim tudi pozitivne vidike v tem poročilu na primer ko gre za pravico do počitka potem za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja tudi na trgu dela Vendar pa obstajajo tudi določene slabe strani v tem poročilu. Delovna zakonodaja je že tako ali tako omejena zaradi številnih togih določb in uredb. Sam verjamem, da bi Evropska unija morala delovati na drugačen način. Ne sme postati paternalistična, ne sme biti preveč pokroviteljska, ne sme se omešavati v kolektivna pogajanja. Evropski parlament ne sme postati sindikat za tiste posameznike, ki delajo. Tu gre za vprašanje subsidijarnosti. Zdi se mi, da bi države članice morale biti bolj dejavne na tem področju. Hvala. Gospa Arena, hvala lepa. No slišali smo, da Evropski parlament naj ne bi bil sindikat. Ampak, če si pogledate, kako delujejo nacionalni in evropski sindikati, boste ugotovili naslednje. Komisija je leta 2015 sprejela odločitev, da ne bo opravila pregleda direktiva o materinski v materinskem dopustu pod pretvezo, da ta direktiva ne ustreza sodobnemu življenju, v katerem je treba usklajevati družinsko in poklicno življenje. Sama bi se danes še posebej rada zahvalila soporočevalkama za to poročilo. To poročilo je celovito, uravnoteženo in sodobno. V poročilu najdemo tudi konkretne predloge v zvezi z tem, kako naj zauzamemo pravni pristop do materinskega, očetovskega in starševskega dopusta. Mislim, da je to zelo sodoben predlog. Poleg tega predlaga to poročilo tudi, da zagotovimo ustrezna sredstva za tiste najbolj revne otroke, najbolj defavorizirane otroke. Predvsem pa bi morali zapisati vse te pravice v socialni stebr. Mislim, da je to izjemno sodobno poročilo in se obema soporočevalkom zahvaljujem. Hvala lepa, gospod Ančila președintă europa se confruntă cu o mare provocare. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropa se sooča z demografskimi spremembami. Življenjska doba se daljša, stopnja rodnosti je nizka, ženske rojevajo kasneje. Sama struktura družin se je spremenila, obstajajo tudi novi odnosi, pojavljajo se težave z migracijo. Socialna in gospodarska kriza je privedla do krčenja sredstev za tiste politike, ki so namenjene usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, kar pomeni, da bi morali zagotoviti več sodelovanja med komisijo in državami članicami, zato da bi izvajali pozitivne politike in tudi zato, da bi podpirali demografsko obnovo. Pa tudi zdi se mi, da bi morali poskrbeti za večjo odrežbo starih staršev v tem procesu pa tudi sistemi socialnega zavarovanja bi morali biti prilagojeni našim potrebam. Hvala lepa, da ste izpostavili vse ključne potrebe, ki se porajajo na področju sklejevanja družinskega in poklicnega življenja. Gospod Negreško bo zaključil tale postopek. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja postaja vedno težje. Mladi so prisiljeni opravljati več del istočasno zato, da zaslužijo dovolj za svojo družino. Delavce silijo, da delajo preko opredeljenega delovnega časa. Premalo je kadrovskih sil, zato morajo ljudje delati dlje in tudi v vse težjih pogojih. Če želimo zaščititi delavce, bi morali najprej omeniti nekatere dejavnike, s katerim delodajalci pritiskajo na delavce in zaradi katerih se onemogoča sproščeno zasebno življenje. Potrebujemo ustrezne mehanizme, s katerimi se bomo borili proti tistim ukrepom, ki se sprejemajo na strani delodajalcev. Evropska komisija nam mora ponuditi ambiciozni predlog. Seveda je pomembno uravnoteženo družinsko življenje pomembno, kaj ti privede tudi do uravnoteženega poklicnega življenja. Hvala lepa, s tem smo zaključili postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Gospod komisar, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Najprej bi se v imenu kolegice Tyson in kolegice Jurove zahvalil obema soporočevalkama, gospe Ždanoki in gospe Blinkevič Jute. Komisija se strinja s številnimi vašimi sklepi in analizami. Starševstvo pa tudi nudenje skrbino prve bolj nasplošno ni več zgolj domena žensk. Skrbeti je človeško, vsak lahko postane skrbnik. Pravzaprav bi številni moški želeli preživeti več časa s svojimi družinami, vendar nimajo te možnosti oziroma jih od tega na tak ali drugačen način odvračajo. Kljub temu komisija verjame, da če ženska želi biti bolj aktivna na trgu dela, če želi izkoristiti visoko stopno izobrazbe, ki jo je dosegla, bi to možnost morala tudi imeti. To možnost bi morala imeti tudi takrat, ko ženska dobi otroke ali pa, ko naprimer starejši sorodniki zbolijo. Enako velja tudi za žensko, ki dela in si želi biti bolj prisotna doma, zato da bi bila s svojimi uh, majhnimi otroki ali pa da bi skrbela za sorodnike. To poročilo je bilo pripravljeno v pravem trenutku. Poročilo podpira tudi našo pobudo, ki je namenjena temu, da se izboljša ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem tako pri starših kot skrbnikih. Odboru za zaposlovanje smo hvaležni, da je izpostavil vse te pomembne izzive. Hvala lepa tudi, ker ste ponudili zanimive rešitve. Cilj komisije je, da predstavi bolj holističen pristop k obravnavanju izzivov, ki še vladajo na področju sklevanja poklicnega in družinskega življenja. Na voljo imamo zakonodajni okvir, kot so naprimer politične smernice, spremljanje, potem merila, vendar to ne zadošča. Pravni instrumenti in tudi politični ukrepi bi morali biti posodobljeni in aktualizirani. Kot prvo zato, da bi ženskam in moškim omogočili, da izkoristijo svoj potencial na trgu dela Drugič, zato da delodajalce podpremo pri iskanju tistih veščin, ki jih potrebujejo. Tretjič, zato da se borimo proti diskriminaciji. In četrtič, da zmanjšamo izpostavljenost revščini in razlike, ki še vladajo na tem področju med obema spoloma. Komisija je pripravila obsežen svežen, tako z zakonodajnimi kot nezakonodajnimi elementi, kajti želimo podpreti družine, ki delajo in tudi družinska podjetja. Namreč težave vseh tistih staršev, ki delajo, se pojavijo, ko naprimer otroku stopi v najstniška leta. Zato bi morali tudi, poskrbeti tudi za srezno infrastrukturo, da bodo lahko posamezniki imeli možnost izbirati med dobrimi rešitvami, da jih ne bo skrbelo, kdo bo skrbel za otroke ali za ostarele družinske člane. Da ne bodo posamezniki sami skrbeli zase na neprimeren način. Najti moramo rešitve za te realne potrebe. Mi smo začeli z drugim krogom posvetovanj s socialnimi partnerji. Iščemo morebitne poti, ki bi jih Evropska unija lahko obrala na zakonodajnem področju. Opravili smo tudi široka javna posvetovanja, ki so se zaključila februarja letos. Stališča, ki so jih izrazili strokovnjaki in ključni deležniki, kažejo na to, da bi morali oblikovati in potem tudi izvajati cel niz evropskih nezakonodajnih ukrepov, kot so naprimer politične smernice, izboljšanje spremljanja, boljša uporaba evropskih sredstev, dejavnosti na področju deljanja znanja, potem je pomembno tudi to, da se socialni partnerji vključijo v proces pogajanj, komisija pa jih bo seveda pri tem tudi dosledno spremljala. Če se bodo socialni partnerji odločili, da se ne vključijo v pogajanja, namerava komisija izkoristiti vse možnosti, ki jih ima za to, da oblikuje učinkovit zakonodajni in politični okvir. To predanost ste lahko zapazili tudi v našem delovnem programu in računamo na vašo podporo pri naših prizadevanjih. Teh izzivov se bomo lotili skupaj, kajti želimo pomagati vsem delovkam in delavcem v Evropski uniji. Hvala lepa za vašo pozornost. S tem je razprava zaključena, glasovali pa bomo jutri. Na dnevnem redu eh, je sedaj še naša zadnja točka in to so enominutni govori v skladu s 63. členom poslovnika.